obravnavi o porabi prava za živila, kar se tiče eh, fitosanitarnih sredstev in sredstev za dobro počutje živali. To bomo objavili in potem začne teči tri mesečni rok, ko se lahko parlament izrazi, to sta rok se začne jutri, 20. januarja 2016. Tako,